nacionalne parlamente. Tukaj moramo začeti z ofenzivo, jih vključiti v ta proces komunikacije. Hvala lepa. V redu, najlepša hvala, gospod Karas. Razprava je končana. Jutri bomo glasovali o tem poročilu in sedaj gremo k naslednji točki. In sedaj je na vrsti izjava komisije o globah komisije v primerih monopolov in izkoriščanja dominantnega položaja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res sem zelo zadovoljen, da sem danes med vami. In v imenu kolege Jokina Almunije, ki je zaseden na dnevih med Kitajsko in Evropsko unijo, bom sedaj jaz pregovoril o globah v boju proti, proti konkurenčnemu ravnanju. Namreč komisija se zauzema za to, za boj proti, proti konkurenčnemu ravnanju in za kaznovanje takega ravnanja, glede na to, v primerih, ko to škodi podjetjem na notranjem trgu. Zato se zauzemamo za globo za podjetja, ki imajo restriktivne poslovne prakse in ki izkoriščajo monopol oziroma prevladujoči položaj. Sedaj za izračun glob imamo mehanizem, ki je bil sprejet pred štirimi leti. In uh, seveda bomo sedaj govorimo o globah za podjetja, ki se med seboj dogovorijo za prevladujoči položaj in vse vsa udeležena podjetja pri tem bodo enako kaznovana. Ta kazen bo dosegala 10 odstotkov letnega prometa, to bo pač najvišja možna kazen in to bo naš glavni način, naše glavne orodje za uh, predpisovanje kazni, kar pa ne izključuje možnosti, da bi v prihodnosti predvideli tudi druge upravne kazni in tudi kazensko preganjanje ter druge pravne posledice. Uh, vsekakor se pri tem opiramo na člen 23 iz leta 2001, to je pravna podlaga za določevanje globe za podjetja in tudi smernice komisije eh, so pravna podlaga za to. Imamo tudi upravne smernice, ki v različnih državah, ki določajo način za predpisovanje globe za kršenje pravil konkurenčnosti v različnih državah, na nizozemskem, v Nemčiji eh, in drugot. Drugo vprašanje. Sprašujemo se, ali je treba ponovno pregledati te smernice, preden se določi višina globe. Eh, ali je treba oceniti, kakšen strošek povzročajo taki kartelni dogovori. Naj vam povem, da med leti 2007 in 2009 eh, je to predstavljalo eh, dobiček zaradi takih kartelnih dogovorov, predstavljajo 8 milijard evrov in eh, zneski so tukaj zelo visoki, zato so naše kazni določene tako, da se bo kaznovalo nezakonito delovanje. Globe so visoke, vendar pa skušajo popraviti škodo, ki jo povzročajo člani takih kartelnih dogovorov um, zaradi s svojim protikonkurenčnim delovanjem. Zato bo verjetno treba uh, Eh, spremeniti sedaj smernice za izračun glob iz leta 2006. In drugo vprašeno vprašanje, ali je treba zmanjšati globe v kriznih obdobjih. Tukaj smo tudi prisluhnili podjetjem, ki se sklicujejo na svojo nezmožnost plačevanja glob. Naprimer, imeli smo tudi odločbo o sanitarnih proizvodih za kopalnice, v nekaterih podjetjih in industrijah in tem smo potem določili nižjo globo v višini 75 odstotkov. Torej, vse to je potrebno, saj se lahko s tem zagotovi, da na trg vstopijo tudi nova podjetja, ki bodo lahko pravično in enakopravno upravljala svojo dejavnost. Najlepša hvala, gospod komisar, sedaj da bi besedo gospod Len, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedoča, gospod komisar, najprej hvala lepa komisiji za prožnost. Komisar Barnier je že nakazano to, da je na gradbenem področju, glede na dejstvo, da je prihajalo do popravkov in zlomov, kar se glob tiče. In da se je že zgodil premik pri plačilu stopen kreditov. Mislim, da je to velik napredek glede na krizo, v katerem, kateri so podjetja. Vendar pa, kljub temu, da pozdravljamo to prožnost, moramo postaviti splošno vprašanje, ali je sistem glob, kot ga imamo sedaj, ustreza, še vedno ustreza načelom pravne države. Mislim, da je to sporno kajti uredba 1 iz leta 2003 seveda komisiji pri določanju glob daje tako širok okvir, ne da bi določili jasne kriterije v tej uredbi. Tako da lahko že kar domnevamo, da odločitve, ki tičejo za tem, niso nujno tudi pravne. Včasih gre za poljubnost. Žal, Evropsko sodišče prve stopnje te prakse ni kaznoval in ni govoril, da je to sporno. Kmalo bomo pristopili k Evropski listini o temeljnih pravicah, o človekovih pravicah in mislim, da se bo tako tudi sodna praksa spremenila. Zato moramo razmisliti o tem. Pozdravljam, da se tudi komisija glede na kriterije in druge vrste glob premika in razmišlja o tem da bi spremenili to zakonodajo iz leta 2003, jo konkre konkretizirali in da bi določili kriterije za določene globe in kazni. Mislim, da je to potrebno tudi glede na to, da strokovnjaki menijo, da ima veliko držav veliko dolgov in da moramo te odstraniti. Gospod Sanchez, presedo dve minuti. Hvala, predsedujoča. Gospod komisar, To vprašanje glob je zelo pomembno. Gre za reakcijo na protikonkurenčna ravnanja in pri tem moramo biti učinkoviti. In preprečiti moramo, da bi kazni bile preniske in da bi zato lahko ne imele odvračilnega učinka. Kazni morajo biti odvračilne in odvračilne tudi mora biti jasno, da s temi globami, eh, da bodo tisti, ki bodo morali plačevati globe, ne bodo imeli več nobenih prednosti na trgu zaradi svojega ravnanja. Torej, imamo pravila, imamo omejitve, imamo kriterije, imamo postopke z določenimi jamstvi in imamo tudi sodni nadzor. Um, uredba ena iz leta 2003 in smernice iz leta 2006 ter eh, tudi drugi inštrumenti predstavljajo okvir, ki pri primerno dobro deluje, vendar pa se ta sistem lahko še dodatno izboljša, tako da bomo z njim odgovorili na skrbi, ki jih izražajo mm, različne ustanove in operaterji. Izboljšamo lahko preglednost, izboljšamo lahko tudi učinek, ki ga ima to ravnanje na MSP-je, na zaposlovanje eh, in na delovanje podjetij. In pri tem je treba tudi upoštevati različna razhajanja med sistemi v različnih državah članicah. K temu pa moramo dodati še druge možne inštrumente, s katerimi lahko vplivamo na osebno odgovornost ter eh, tudi s, s z drugimi sredstvi in orodji, ki bodo preprečila protikonkurenčno ravnanje in to tako na individualni kot na kolektivni ravni. Obravnavanje vseh takih vprašanj pa mora potekati odločno in um, nepristransko. Hvala lepa. Hvala, gospod Sančez. Gospa Intveld, izvolite minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Strinjam se z veliko tega, kar, je, kar so povedali predhodniki pozdravljam izjavo komisarja, kajti če se previdno posluša in če sem previdno poslušala, dobro poslušala, potem je komisija odprta za predlog parlamenta v lanskoletnem poročilu glede konkurenčne politike za bolj sofisticirano orodje, inštrumente, kar se primerov monopolov tiče. Globe to je vse lepo in prav, vendar pa moramo skrbeti za to, da ne bo šlo za ideološko razpravo. Gre za to, da bi imeli instrumente, ki bodo odvračali od protikonkurenčnih praks. Kot ste upravičeno izpostavili, škoda za gospodarstvo in za potrošnike je precejšnja. Moram reči, da bi globe morale biti razumne. Če pa se podjetja pritežujejo zaradi glob, bi pač morale poskrbeti za to, da ne bi sodelovali v kartelih. To je najboljše jamstvo za to, da ne bodo dobile prekomernih glob. Lani smo zahtevali bolj sofisticirane instrumente od komisije in zahtevali smo, da predlagate predloge za individualno odgovornost, naprimer za preglednost odgovornost podjetij in tako dalje. Krajše postopke, pravico do obrambe v do razumnem času, potem tudi očinkovita obravnava prošen, pa tudi izpolnevanje programov podjetij. In sedaj bi rada vedela, ali bo komisija pripravila te predloge. Zavedamo se, da je vse skupaj zelo zapleteno, da imamo pristojnosti EU držav članic, vendar pa mislim, da imamo skupni cilj, da bi trg deloval ustrezno. Hvala, gospod Gozez, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoča in gospod komisar. Spomnim se, da sem pred nekaj leti postavil takratnemu komisarju za konkurenčnost vprašanje, ali se zaveda in ali lahko izmeri korist glob za potrošnika. In ta komisar je na začetku sestanka v našem odboru rečel, rekel, da je z globom da v bistvu ne ve, koliko so prihranili s temi globami. In uh, torej, če želimo izmeriti preprečitev škode, ki se povzroča, potem moramo razmišljati o več stvarih. Naprimer, pri podjetjih bi se mi zdelo precej zanimivo ugotoviti, kolikšna je njihova odgovornost, zlasti kadar imajo tukaj različne odgovorne osebe z pravnega vidika. Potem Rekli ste, da je preprečevanje gotovo bolj učinkovito kot kaznovanje in zato se lahko vprašujemo, ali te visoke globe, ki so vedno na prvih straneh časopisov, kadar se izrečejo, res takšne, da delujejo preventivno. Sprašujem se torej, ali ne bi, bilo, ne bi kazalo bolj povečati, izboljšati sistema nadzora, kot pa kaznovati ker naprimer tudi v Franciji eh, moramo vedeti, da trajajo postopki za ugotavljanje odgovornosti od 4 do 5 let in to je gotovo zelo dolgo obdobje, ki se lahko še podaljša v času težkih, težkih gospodarskih razmer. In zato v bistvu se zavedamo, da so pravila, ki smo jih imeli v preteklosti, nezadostna in zato smo vprašali komisijo, ali jih nameravate spremeniti in vaš negativni odgovor nam ni všeč. Hvala. Gospod Skinner, hvala lepa. Vem, da imajo. Uh, podjetja dovolj časa, da plačajo globe, ampak vseeno se mi zdijo ukrepi nekoliko drakonski. In tudi komisar ne more popolnoma odločati o tem. Zato bom eh, predložil nekaj vprašanj komisarju Almuni o temi, o kateri danes razpravljamo. Ampak nekaj na kratko. Um, želim si, da bi imeli oceno učinka za smernice iz leta 2006. Razumem, uh, oziroma kakor vem, bi naj takšne študije že obstajale, ampak sam jih nisem videl. Potem drugič danes smo slišali, da se v glavnem osredotočamo na globe in da so te naperene proti podjetjem, ki kršijo pravila konkurence. Eh, globe obstajajo, ampak zdi se, da to podjetje še vedno ne odvrača od kršitev, naprimer od eh, dogovarjanja o cenah. Včasih so majhna podjetja prizadeta zaradi odločitev večjih podjetij in potem so tudi ta majhna podjetja eh, oglobljena. Eh, kakšen je tu socialni vpliv? Morda bi komisija morala razmisliti o raznolikih pristopih. V Združenem kraljestvu, naprimer, dovoljujemo izjeme. Eh, namesto da useljujemo globe tistim, ki niso krivi. Na ta način omogočamo preživetje tudi majhnih in srednje velikih podjetjih. Morda bi lahko to bil zgled za to, kar bi lahko naredili tudi v Evropski uniji. In prav gotovo obstajajo tudi drugi zgledi iz drugih držav, ki bi jih lahko posnemali. Če bi bili inteligentni, bi lahko naredili veliko za to, da bi zagotovili delovna mesta. Um, v podjetjih, ki jih prizadenejo slabe odločitve direktorjev, ki sodelujo v takšnih kartelnih filozofijah. V okviru postopka Catch the Eye, gospa Stiller, minuto. Hvala lepa, kratka bom. Želela bi pozdraviti to, kar so povedali kolegi danes zvečer in menim, da so sedanja pravila o globah Eh, niso dovoljša za to, da bi postavili v spredje potrošnika in da bi kaznovali podjetja, ki se odločajo za kartelne dogovore. Pos, uh, sprašujem komisarja, kaj lahko naredimo boljše na področju preventive, potem drugič to, kar je povedal gospod Skinner, torej ali posvečamo pozornost dobrim praksam iz drugih držav. Mislim, da je to bistveno, kar je povedal gospod Skinner in potem potrebujemo tudi ustrezno časovnico glede tega, kdaj bojo predloženi ustrezni predlogi. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Kelly za eno minuto. Eh, ähm, Člena 102 eh, in pa 108 se ukvarjajo z prakso določanja oziroma dogovarjanja cen in tako naprej, ampak eh, včasih je tudi težko izboljšati zakonodajo. Kartelni dogovori v letu 2009 eh, so naprimer pripeljale do tega, da so cene rasle kljub eh, deflaciji in kljub zmanjševanju delovnih mest. Mislim, da si moramo ogledati smernice tako v smislu vzpostavljanja dogoročnih trendov, kakor tudi dejanskih kazni, ki bodo izvajane. Gospod Skinner je podal zelo zanimiv predlog. Povedal je, da bi morali direktori plačati za eh, te kršitve, prav tako pa bi morali ohraniti globe. Veliko lahko še naredimo in mislim, da smo na pravi poti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospodu komisarju za to, da zaključi to razpravo. Euh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, slišal sem eh, vse argumente, vse predloge. Eh, vse to sem si zapisal in eh, komisarja Almunijo bom o tem podrobno obvestil. On je povedal, da meni, da danes ni razloga za to, da bi sprejemali novo zakonodajo o globah, saj eh, to pokriva že direktiva iz leta 2003. Glede smernic, komisija bo natančno nadzorovala njihovo izvajanje in odprti smo do kakršnih koli eh, predlaganih sprememb. To, kar sem slišal danes, je bilo zelo uporabno, gospod Gozes, gospod Skinner in eh, drugi, eh, gospod Lene. Seveda ne nasprotujemo prožnosti pri izvajanju teh smernic in pa to vrstne zakonodaje. Eh, seveda želimo tudi upoštevati gospodarske razmere, ki so trenutno zelo težavne. Gospod Almunija ne vidi razloga za to, da bi revidirali smernice iz leta 2006, meni, da te smernice dobro delujejo, da so prožne, da so se dokazale kot prožne tudi v času krize in da so upoštevale uh, težke razmere oziroma težave določenih sektorjev ali podjetij, ki ste jih omenili. Smernice o določanju glob so za komisijo zavezojoče, zato komisija ne more ignorirati teh smernic, razen če bi imela za to resnično utemeljene razloge drugače bomo to prisiljeni strani sodišča. Gospa Intfeld, glede sankcij, ki niso finančne narave, moramo si ogledati, v kolikšni meri bi to bilo možno, v kolikšno mero bi lahko to integrirali v obstoječi zakonodajni okvire. Potem glede alternativnih sankcij. Morda uh, to nekaj držav uporablja, vendar pa so globe še vedno tukaj glavni inštrument. Dve načeli nas tukaj morata voliti. Najprej individualne kazni um, ne smejo presegati določenih obstoječih dogovorov. E, to, da se lahko kaznuje direktorje ali pa menedžerje, ne zmanjšuje odgovornosti podjetja samega, ko gre za kartelne dogovore. Želimo si zakonodaje o monopolnih e, kršitvah, Želim si, da bi ta zakonodaja bila izvajana enakomerno, zato da bi en, ustvarjali enake pogoje za vse. Imamo tudi administrativni sistem, ki zagotavlja, da se konkurenčna pravila enako eh, izvaja posod. Imamo tudi eh, precedenčno pravo iz sadišča. Eh, ki podpira ta sistem. Torej, želimo si preglednosti, veliko poslancev je to omenilo in seveda bomo to, o tem govorili tudi v okviru nadzora. Seveda je vedno prostor za izboljšave, ampak smernice omogočajo določeno stopnjo prožnosti. Lahko vam tudi povem, da smo letos uvedli pristop. Um, upoštevanja najboljših praks in ne nazadnje, glede bolj sofisticiranih inštrumentov in programov, ki sta jih omenila gospod Steiler in pa gospa Infeld. Omenili ste um, določene programe skladnosti. Mislim, da podjetja te programe resno jemljajo, saj lahko prispevajo k preventivi. Uh, In res je, gospod Gozes, bolje je preprečiti kot zdraviti oziroma nas, določati kazni. Potem gospod Kel je omenil tudi podjetja, ki včasih trpijo zaradi kazni, ki so jim bile usiljene in govoril je o socialnih problemih, ki izhajajo iz tega. Zlasti je to problematično v primeru majhnih in srednje velikih podjetij. Vse to bomo skušali upoštevati, kako je bilo povedano v beli knjigi. Moramo si pogledati škodljive primere, moramo si ogledati učinkovitost postavljenih kazni in tudi zato bo komisija začela z javnimi posveti o tem. Hvala. In s tem se je zaključila razprava o tej točki in sedaj gremo k naslednji točki na dnevnem redu imamo enominutne govore in